Ladies and gentlemen, it's now 2.30 and... Um, Gospe in gospodje, ura je pol treh. Danes se ne boste mogli nadejati mene v, eh, na tem sedežu. Sedaj eh, se nam bo predsednik pridružil. Z nami je prevzel bo Eh, vodenje sestanka, sam pa se bom usedel na svoje mesto. colleagues, because uh, Mr. Kirkhove had kindly started the meeting, I'm going to just keep. Kolegi in kolegice, gospod Kirkhope je že začel s stankom, tako da se bom držal njegove časovnice. Formalno sem ga prosil, da me zamenja za pol ure. Ni kar tako prevzel vodenja uh, sestanka. To ni bil državni udar. Prosil sem ga, da me. Eh, zamenja, ker sem sodeloval pri ministerskem sestanku, ampak ta sestanek se je končal pravočasno, kljub temu, da me gospod Krkov trenutno ne posluša, bi se mu vseeno rad zahvalil, da je prevzel vajeti v svoje roke. Eh, vedno vodi sestanek, kadar drugi niso na voljo in eh, za njegovo pomoč bi se mu rad zahvalil. Hvala z moje strani, hvala strani sekretarjata. Hvala, Timoti. In eh, res je, verjetno kolegi bolj uživajo, ko ti vodiš sestanke v primerjavi z mano. Imamo točke 6, 7 in 8, ki jih moramo preložiti. Mnenje pravne službe naj bi predstavili na sestanku, ta sedaj ni na voljo, tako da bomo dnevni red sprejeli eh, tako, razen če ima še kdo kakšen. Eh, komentar. Najprej potrdilo uh, priporočil koordinatorjev v skladu s členom 205. Hitro se bom tega lotil. Imamo gospo Moniko Holmajer iz ELS za poročilo o izvajanju direktive 211.93 EU e o boju proti eh, spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok imamo še nekaj drugih imenovanj poročevalcev, to so pomembne zadeve, tako da prosim, da mi prisluhnete na to. Ska Keller, skupine zelenih, predlog eh, sklepov sveta o začasnih ukrepih na področju eh, mednarodne zaščite v primeru Italije in Grče. Gre za mehanizem eh, preseljevanja. Na to Peter Niedelmüller iz eh, SND o uporabi instrumentov za mednarodno zaščito, prav tako za Italijo in Grčjo. In še dodatne seje odborov, odbora Libe, ki so jih določili koordinatori. Kolegi in kolegice, vem, da je to zelo občutljiva stvar, ampak to smo dorekli zato, da bi lahko obravnavali vse dosije, ki jih imamo na enem redu. Eh, četrtek 2. juli, ponedeljek 6. juli eh, od 7. naprej v Strasburu, tam bo komisar Avramopoulos in visoka predstavnica Mogherini. Govorili bomo o priseljevanju. Govorili bomo tudi o medijih na slovaškem. To je prav tako prošnja koordinatorjev, glede na to, da je slovaška vlada pripovedala eh, komunikacijo med vlado in nekaterimi organizacijami. Želimo odgovore. Glede boljšega sprejemanja zakonodaje so se koordinatorji odločili, da bodo pripravili dopis za predsednika Šulca v zvezi z revizijo pravil za boljšo sprejemanje zakonodaje. Še vprašanje emisiji. Kolegi in kolegice, prosim vas, da prisluhnete, če sodelujete pri misijah. Eh, obiskali bomo Finsko, svežen za pametne meje. Misija bo sestavljena iz treh članov na mesto štirih, en iz LS, en iz SND, oba poročevalca in en iz EKR. Na to imamo skupno uh, misijo na Sicilijo. Live bo predstavljen uh, šestimi člani imamo pa tudi možnost malce, malce širšega članstva. Prosili smo za sodelovanje v misiji za uh, forum v Braziliji o internetnem upravljanju. Imeli bomo predstavnike iz odbora Juri, pa tudi iz uh, Stoje. Na to v skladu s členom 133 predlogi resolucij odločili smo se, da ne bomo spremljali nadaljnih ukrepov B80497 skoraj 2015 o zasledovanju, B80498 2015 o priznavanju in ulogi in delovanju organov pregona, B80486 o vzpostavitvi Evropskega javnega tožilstva, B80519 2015 o zaseganju blaga, ki izhaja iz kaznjivih dejavnosti, B80488 2015 o spletni prodaji eh, umetniških del, ki jih je uničila islamska država. Peticije v skladu s členom 126 poslovnika, koordinatorji so se odločili pripraviti dopis za odbor peti o peticiji Daniela Penje Jordane o Frontexu. Zanima me, če odbor lahko sprejme uh, vsa ta priporočila v skladu s členom 205. Prav, hvala. Na koncu bi dejal še eh, takole, upam, da imate vsi svoje elektronske glasovalne kartice, ker nas ob 4. Eh, uri 20 minut čaka glasovanje. Glasovanje bo kratko, ampak vsi morate imeti kartice. Sedaj pa glavna osebinska točka na današnjem dnevnem redu in to je preprečevanje radikalizacije in ovačenje evropskih državljanov strani terorističnih organizacij. Poročevalka je Rašida eh, Dati. Obravnavali pa bomo osnutek poročila. To je zelo pomembna, kompleksna tema, kolegi in kolegice, tega se vsi zavedamo. Razprave v odboru Libe smo že imeli. Zato bom besedo kar predal poročevalki, ki bo predstavila osnutek poročila. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, kolegi in kolegice. Kratka eh, sem lahko. Pomembno je namreč, da slišimo stališča in komentarje vseh članov in članic tega odbora. Videli ste osnutek poročila o preprečevanju radikalizacije in novačenja evropskih državljanov strani terorističnih organizacij. Sama sem tekom priprave tega poročila poskušala pokriti vse različne eh, sektorje in področja, kjer moramo ukrepati. To je bistvenega pomena. Pomembno eh, je, kar smo videli tudi v razpravah, da potrebujemo, eh, da vzpostavimo celovit pristop v Evropi. Ne more vsak vleči v svojo smer, ne moremo sprejemati različnih ukrepov po različnih državah članicah. Bolje je, da delamo skupaj, ne pa da se države eh, oglašajo in ukrepajo zgolj v primeru atentatov in napadov v teh državah. V Franciji smo po eh, terorističnih napadih januarja ugotovili, da Francija precej zamuda pri eh, sprejemanju zakonodaje in ukrepanju, naprimer v primerjavi eh, z Dansko, Anglijo, Belgijo in drugimi. Strategija je torej izjemno pomembna. Vprašanja, ki sem jih dobila, so bila naslednja. Kako se pripraviti eh, na ustrezen okvir, ne pa da zgolj eh, reagiramo, ko pride do napadov. Ne glede na to, kje se radikalizacija dogaja, ne glede na to, v kateri državi jo najdemo, do nje prihaja ponovadi na spletu. Internet je postal kraj, kjer poteka virtualno usposabljanje, virtualna bitka na področju terorizma. Drugi kraj, kjer prihaja do radikalizacije, pa je zapor. Zapori so prav tako uh, zelo pomembni. Zaporniki imajo dolge uh, kazni, tako da v tem primeru ponovadi ne pride do radikalizacije, pride pa do radikalizacije pri tistih, ki imajo kratke kazni. Eh, na to zapustijo zapor in na to lahko začnejo organizirati eh, teroristična dejanja. Zdi se, da so ljudje pogosto precej naivni, kar se tega tiče, ampak treba je upoštevati, da obstajajo različni interesi, eh, različne finančne ovire in tako naprej. V vsakem primeru eh, moramo na zelo visokem nivoju ukrepati in se boriti proti takšnemu diskurzu, eh, ki gre v smeri radikalizacije. Ne moremo preprosto dovoliti, da se radikalizacija na spletu širi. Tega je vedno več in ukrepati moramo. Sama sem pripravila dopis na to temo za eh, internetna podjetja. Kar se tiče zaporov, smo ugotovili, da zaposleni v zaporih potrebujejo usposabljanje. Zakaj? Zato, ker eh, so oni tisti, ki vidijo, kaj se dogaja, oni so v stiku z radikaliziranimi osebami, ki eh, pripravljajo teroristične napade. Ravno zato jih je treba usposobiti. Ljudje pogosto, naprimer, uporabijo eh, kot neko krinko eh, vero, religijo. To je prav tako treba izpostaviti. Ne smemo ne govoriti o tej temi, o temi naprimer eh, muslimanov v eh, zaporih. Biti eh, moramo pazljivi in opazovati, kaj se dogaja, kje prihaja do radikalizacije. dostopamo lahko do številnih različnih informacij o eh, samem procesu radikalizacije, ampak to še ni dovolj. Ljudje pogosto nimajo dovolj sposobnosti, da bi analizirali te informacije, da bi eh, stvari prišli do dna, zato ker nimajo ustrezne usposobljenosti. Te podatke morajo torej eh, analizirati in na to preprečiti radikalizacijo oziroma preprečiti uh, Eh, da pride do izpustitve osebe, ki je radikalizirana. Izpostaviti je treba tudi vlogo izobraževanja in vključevanja v družbo. Na evropski ravni smo govorili na primer o francoskem modelu, o angliškem modelu, o nemškem modelu, sedaj pa je vprašanje integracije evropsko vprašanje, ker nas zadeva vse. Na tem mestu potrebujemo resnično evropsko vprašanje strategijo. Tako na področju vključevanja v družbo, kot tudi eh, izobraževanja. Na to eh, je treba izpostaviti še, da preventiva očitno ne deluje. Govoriti moramo o tem, kaj narediti sedaj. Potrebujemo sistematični nadzor oziroma bolj sistematičen nadzor na zunanjih eh, mejah, nadzor nad evropskimi državljani. Večina teh džihadistov, tujih borcev, potuje uh, v tujino, tam se borijo, ne borijo pa se na evropskem prostoru. Nekateri v Siriji in drugot nam pravijo, da ne smemo dovoliti, uh, da se ti ljudje udeležujejo bojev imeti moramo možnost, da jih nadzorujemo, da vemo, kdaj se iz tujine vrnejo uh, v Evropo. Še o eni temi smo se pogovarjali zlasti z zelenimi in to je financiranje terorizma. Ne moremo dejati, da države uh, direktno financirajo terorizem. V tem primeru bi bila zadeva seveda preprosta, ker bi lahko sprožili postopke, če bi Eh, bil sistem financiranja neposreden. Zadeve so predvsem bolj zapletene. Če vzamemo primer podsaharske Afrike, lahko vidimo, da veliko finančnih sredstev prihaja uh, iz različnih virov. Otroci, naprimer, nimajo uh, možnosti dostopa do izobraževanja, oni pravijo, da jih bodo izobrazili, obstajajo celotne uh, šole, organizacije, kjer prihaja do radikalizacije. To velja za podsaharsko Afriko. In ti posamezniki so radikalizirani. V podsaharski Afriki smo že bili priča v eh, primeru karikatur eh, Mohameda državljanskim vojnam, ki so potekali na določenih območjih. In ti posamezniki so pogosto dostopali do finančnih sredstev ali pa do izobraževanja uh, v organizacijah in uh, šolskih uh, ustanovah, ki jih financirajo zalivske države. Od zalivskih držav moramo zahtevati, da bolj tesno sodelujejo pri sledenju finančnim sredstvom, tako da bomo povečali preglednost finančnega sistema na mednarodni ravni. Imamo sporazum ZDA o eh, zaznavanju finančnih eh, tokov, morda lahko nekaj podobnega naredimo tudi na evropski ravni. Še tretji vidik ko evropski državljani zapustijo uh, področje Evropske unije, kako jih na to nadzirati, ko se vrnejo. Mislim, da imamo veliko dobrih praks, o nekaterih smo se že pogovarjali tukaj v Evropskem parlamentu, imamo mreže, ki eh, služi izmenjavi najboljših praks. Mislim, da je treba ta sistem okrepiti eh, in ga razširiti na globalni ravni. Vse evropske države si namreč Eh, želijo boljšega sistema nadzora nad tistimi, ki se vračajo v eh, države članice Evropske unije. Določeni ljudje so bili eh, napadeni, popolnoma traumatizirani, glede na to, kaj so tam videli in pomembno je, da te ljudi sprememo v zato namenjene strukture in jih deradikaliziramo ne govorimo vedno o tem, ampak treba je povdariti, da se vsak dan eh, v Evropo vračajo ljudje, ki so bili šokirani, traumatizirani eh, in tukaj jim moramo ponuditi nekakšno rešitev. Ti ljudje so na to predmet eh, obravnave, izprašujemo jih in tako naprej, ampak vprašanje je, kaj na to narediti, kako jim pomagati, kako rešiti to težavo. Odgovor mora biti evropske narave in eh, politične narave. To so glavni elementi poročila, ki sem jih izpostavila eh, in na podlagi katerih smo iskali najboljše rešitve. To je eh, rdeča nit tega poročila. Hvala. Najlepša hvala, gospod Dati. Hvala tudi, da ste bili kratki in jedrnati seznam govornikov je namreč precej dolg. To je zelo aktualna tema. Veliko dela na tem dosegu smo opravili tudi v naših političnih skupinah, gre resnično za eh, zelo zanimivo temo. Sam bi izpostavil dvoje. Prvič, vprašanje tujih borcev, kako to vprašanje obravnava naš pravosodni sistem. In pa še vprašanje deradikalizacije v eh, zaporih, na internetu in drugot. To delo poteka že dal časa in eh, različni kolegi imajo različna stališča. Ne vem, če bomo na to temo pripravili kakšne predloge sprememb, ampak sam bi rad spregovoril še o komparativnem pristopu. Zanima me naslednje. Omenili ste eh, Združeno kraljestvo, verjetno bo tudi gospod Krkop kaj povedal v zvezi s tem. Zanima pa me torej, če v državah članicah obstajajo dobri sistemi. Vem, da obstajajo dobri primeri, tudi tukaj v Evropskem parlamentu smo se o njih pogovarjali in eh, tudi sam sem že povabil skupine, ki eh, skrbijo za to področje v moji lastni državi članici. Eh, in eh, imajo nekatere primere dobre prakse. Zanima me, če katerakoli država članica že ima in izvaja učinkovit sistem. Naprimer, eh, v zaporih poteka dobro delo. To je res, ampak mene skrbi in kot primer lahko dam mojo državo članico, da obstaja takšna dobra praksa na regionalni ravni v določenih zaporih, naprimer, ampak če si to pogledamo malce pobliže, me skrbi, da je kakovost eh, tega dela, finančna sredstva, ki so mu namenjena, nekako nedorečeni. Francija, Združeno kraljestvo, Nemčija, Belgija, te države, ki ste jih omenili, a imajo eh, dovolj dobre sisteme v šolah, zaporih in tako naprej. Katere sisteme primerjate? in na to še vprašanje psihologije, razen religije, seveda. seveda. Kaj se dogaja na tem področju? Se upravičujem za to vprašanje, ampak mislim, da je dovolj naivnih odgovorov, preprostih odgovorov na radikalizacijo. Mislim, da potrebujemo poglobljeno analizo. Eh, tega si želijo tudi v moji državi članici, pa tudi drugot. Začeli bomo z Ano Gomeš kolegom bom dal besedo, tako kot so za njo prosili. Ana, izvoli. Hvala. Sopravičujem. Vi ste poročevalka v senci za skupino eh, SND. Tako je. Sem poročevalka v senci in eh, rada bi se zahvalila gospe, da ti za to poročilo. Mislim, da je to dobra osnova in eh, celovit upogled v to področje seveda obstajajo deli poročila, kjer se predstavniki moje skupine naprimer ne bodo strinjali z obeseditvijo. Naprimer sklicevanje na direktivo PNR. Sama sicer razumem to argumentacijo, ampak verjetno se bodo tu eh, pojavljala različna stališča. Poročilo je celovito in sama cenim tudi vaš trud češ, da ne smemo govoriti o tem fenomenu vere, ki je pomemben element, ni pa glavni element, ki eh, nam povzroča preglavice. Cenim eh, vašo premišljenost v zvezi s tem. Seveda se bomo težko izognili razpravam o islamofobiji tudi tega je vedno več v naši družbi. To je zelo nevarno in mislim, da moramo zbrati dovolj poguma, da o tem govorimo. Razumem vaše pomisleke in skrbi in to cenim. V poročilu najdemo poglavje, ki izpostavlja povezave med eh, interno in eksterno varnostjo ampak tudi tukaj bi lahko bili malce bolj natančni, malce bolj specifični. Mislim, da moramo graditi na tem, kar ste omenili in to je financiranje terorizma. Uloga nekaterih držav, ki eh, financirajo terorizem, madrase in tako naprej. Eh, ne moremo ne govoriti o eh, Savski Arabiji. V odboru AFED smo včeraj govorili z Evropskim koordinatorjem za boj proti terorizmu. Ravno zato, če želimo ubrati celovit eh, pristop, potrebujemo skupne seje eh, odborov Libe in AFED. Gre namreč za vprašanje tako notranje varnosti, kot tudi zunanje varnosti Evropske unije. V včerajšnji razpravi je nekdo omenil Savsko Arabijo kot zmerno državo. Opravičujem se, ampak sama sem bila poročevalka za Saudsko Arabijo, vem, kaj se dogaja v državi in mislim, da to ni zmerna država. Zlasti, ko gre za financiranje terorizma in za celotno mrežo, ki obstaja. Če tudi Saudska Arabija eh, na koncu izpade kot žrtev terorizma, če tam prihaja do napadov, je finančna mreža tam prisotna in temu se ne moremo izogniti. Brez dvoma bom. Eh, pripravila kakšen pristevek eh, na temo tega. Omenili ste tuje borce. Definicija tujih borcev, ki jo imamo, je nespremljiva. Zato, ker je popolnoma eufemistična. Govorimo o evropskih državljanih, ki se pridružijo terorističnim organizacijam, da bi se za njih borili. Ko smo obiskali eh, Irak, ko so potekali eh, napadi v Parizu, so me ljudje tam vprašali, zakaj govorite o tujih borcih, če pa so to vaši borci, vaši evropski borci. Zakaj bi torej tudi mi morali eh, tako slepomišiti, ko pa je definicija eh, jasna, to so borci. Evropski ali pa neevropski, ki se pridružijo terorističnim organizacijam in tem ljudem moramo stopiti na prste. Uh, ustaviti moramo radikalizacijo, ustaviti moramo novačenje. Narediti nekaj v zaporih je nujno, obenem pa moramo izboljšati učinkovitost skupnih operacij naših eh, agencij tako na nacionalni ravni, kot tudi na evropski ravni. Ko sem na zadnje obiskala uh, naš center za boj proti terorizmu tukaj v Bruslju, sem ugotovila, da nimamo nikogar, ki je bil strokovnjak za uh, arabščino, uh, za internet in bi lahko sledil razvoju dogodkov. Imamo tudi poglavje o družinah in mislim, da bi morali izpostaviti ravno podporo družinam tistim, ki imajo družinske člane, ki so v nevarnosti oziroma so radikalizirani. Še en stavek, pravi eh, predsednik. No, marsikaj bi še povedala, pa nimam časa. Vem, da je to zelo uh, občutljiva tema in eh, strinjam se, da je poročevalka uh, dobro oblikovala poročilo. Nisem začel z mojima dvema minutama, ampak vseeno uh, bi vas prosil, da se omejite na dve minuti, ker je seznam govornikov zelo dolg. Naslednji je poročevalec za EKR, Timothy Kirkhope. Poskušal bom eh, skrajšati ta prispevek, gospod predsednik, ampak to je zelo pomembna tema, kot smo slišali. Najprej bi rad čestitev eh, poročevalki za zelo celovit uvod. Hvala za pristope, za predloge, ki eh, odkljukajo vse tiste prave elemente. In to je seveda dobro. Najprej bi morali začeti pri vprašanju, kaj radikalizacija je. Vsi namreč nenehno govorijo in omenjajo radikalizacijo. Kaj pa to sploh pomeni? A so to ljudje, ki se obnašajo radikalno, ki eh, ne postopajo tako, kot bi morali v skladu z sprejetimi normami eh, človeškega delovanja, to zaradi političnih ambicij, zaradi verskih razlik ali, ali zaradi ekstremizma Eh, skrajnosti v določenih eh, religijah. To je zelo aktualna tema. Če si pogledamo razmere zunaj Evropske unije, če si pogledamo radikalizacijo v nekaterih eh, vzhodnih državah, lahko vidimo, da do največjih težav prihaja, ko en del neke religije napada drug del neke druge religije. Nekateri ljudje se pač borijo za to, v, kaj, v kar verjamejo, na to se vračajo razočarani, ampak morda so še vedno eh, v mislih zelo radikalni. Lahko se zgodi, da bodo eh, organizirali teroristične napade tudi eh, v Evropski uniji. Govorili ste o kultih, sam sem bil eh, minister eh, v preteklosti in eh, nekatere oblike kultov so bile zelo nevarne za naše državljane. Prihajalo je do interne radikalizacije v teh kultih v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Na nek način pa smo to omejili in to zaradi izobraževanja, zaradi spremembe uporabe različnih virov, s katerimi poskušamo mlade uh, prepričati, da se ne odpravijo po tej poti. Še nekaj točk na kratko. Res je, prepričati moramo, da se finančna sredstva zlivajo na račune terorističnih organizacij, pa tudi eh, drugih kriminalnih združb. Izboljšati moramo izmenjavo eh, podatkov in eh, najboljši praks med državami članicami. Vedno sem zelo razočaran, eh, ko vidim, kaj se dogaja v državah članicah. Seveda bi bila direktiva o evropskih PNR zelo eh, v veliko pomoč. Mislim, da bi morali eh, o tem še govoriti, ampak ne sedaj. Ni pa internet kriv vsega. Internet prispeva, to je res. Smo pa imeli nekaj primerov Britancev, ki so zapustili Združeno kraljestvo zato, da bi se borili in družine, ki so jih eh, doma zapustili, so prepričane, da je do radikalizacije eh, prišlo ne na internetu, ampak iz oči v oči, v fizičnem svetu. Tako da ne moremo vedno s prstom eh, pokazati proti internetu. To so dobri predlogi, seveda jih bomo natančno pregledali. Hvala poročevalki za njeno pobudo. Hvala, Timasi verjetno eh, številni ljudje obravnavajo to poročilo in eh, paziti moramo, da ne bomo predolgo govorili, kolegi in kolegice. To pomeni, da ne bomo mogli obravnavati naslednjega poročila in to je moje poročilo. Verjetno se vam to ne zdi tako težavno kot meni, ampak kakorkoli že. Naslednja je Majte v imenu skupine Ale. Dva reč, pa dva minuta, že no pasar mi. Se bom skušala držati dveh minut. Najprej hvala lepa poročevalki za ta kompromis, hvala lepa tudi za vse trud, ki ga je vložila v to. Tu gre za globalno strategijo, ki naj bi jo komisija izvajala. Najprej bi rada povedala, da moramo spremeniti sam naslov, se pravi preprečevanje in zatiranje radikalizacije in novačanja, če želimo doseči vse to, kar smo si zastavili kajti tu gre vendarle za preprečevanje radikalizacije. Pomembno je, da pošljemo zelo jasno sporočilo komisiji. Kar zadeva samo delovanje, imamo strategijo za boj proti terorizmu, ampak ta strategija mora biti globalna. Boj proti terorizmu mora biti globalen. Preprečiti je treba radikalizacijo in novačenje. Zelo pomembno je, da vključimo tudi represijo, torej zatiranje to vrstnih dejanj, kajti naslov bo treba spremeniti, če želimo, da je vsebina tega poročila skladna z naslovom. Sporočilo, ki ga pošiljamo, je zelo jasno, ne glede na to, kakšna je vsebina ali pa naslov tega poročila. Potrebujemo globalno strategijo, kajti samo globalno lahko neutraliziramo oziroma preprečimo ta pojav v 21. stoletju. Integracija, preprečevanje radikalizacije, integrirati je treba vse tiste ranljive skupine, pri katerih je večje tveganje za radikalizacijo, potem je pa tu še socialni oziroma družbeni odgovor. Bom skušala res vse povedati v dveh minutah. Okrepiti je treba tudi tisto, česar do sedaj še nismo dovolj razvijali, in sicer deradikalizacija in preprečevanje. Mislim, da bi morali tej mreži ran dati nov pomen. Zelo malo časa je aktivna, omejena sredstva so namenjena za to mrežo. Strategija govori predvsem o izmenjavi dobrih praks, o neke vrste repozitoriju teh dobrih praks to sicer ni ključni del tega poročila, ampak vseeno izredno govorite o preventivi in deradikalizaciji. Mislim, da bi ta del morali bolj opredeliti, bolj razviti, kajti tako bomo komisiji tudi lahko poslali sporočilo, da je vse skupaj še vedno v povojih. Več kot repozitorij potrebujemo, potrebujemo več kot zgolj izmenjavo dobrih praks mislim, da bi morali vse skupaj znatno okrepiti, če želimo doseči cilje, ki jih omenja gospa Dati v svojem poročilu. Ta del je še vedno premalo natančno opredeljen. Seveda je dobro, da si izmenjamo dobro prakso tudi, ko gre za delovanje policije, ko gre za represijo in tako naprej ampak ko gre za preventivo, za deradikalizacijo, ta del je treba bolj razviti. Hvala. Hvala lepa. Barbara Spinelli je naslednja poročevalka v Senci iz skupine Goja. Imam dve minute ali tri minute, predsednik. Ja, vsak govori dlje, kot je govorila gospodati, tako da ne vem. Kolegice in kolegi, ta zadeva je zelo pomembna, zbuja veliko interesa, ogromno strokovnega znanja imamo na tem področju, nikogar ne krivim, ker govori dlje, kot bi smel, ampak nažalost nas čaka še glasovanje. Zato vas prosim, da ste disciplinirani. Poleg tega bomo ulagali še predloge sprememb, bo še priložnost, da se o tem pogovorimo. Bodite kratki, tako kot gospodati v svojemu vodu. Ja, Sama sem želela reči predvsem hvala, raširita ti, hvala lepa za to poročilo. Sama sem ga podrobno preučila. V poročilu se povdarja kar nekaj pomembnih točk, naprimer stik z žrtvami, potem priznavanje nevladnih organizacij, ki delujejo na tem področju, enako velja za akterje civilne družbe. Hvala lepa tudi za ta zaključek o preventivi in represiji. Tu se pojavlja nekaj pomislekov, pa tudi nekaj predlogov bi imela. Pomislek je vezan predvsem na splošni pristop, ki je v nasprotju z naslovom. Namreč je v nasprotju s prvotnim pristopom preventiva, represija. Mislim, da bi morali združiti oboje v tem poročilu. Govorimo o preventivni represiji, kar me nekoliko skrbi, če se spomnite morda filma Minority Report. Če se lotim konkretnih točk. Kot prvo, radikalizacija v zaporih. Nekaj dvomov imam glede vzpostavitve to vrstne segregacije znotraj zaporu, se pravi, da bi znotraj geta oblikovali geto. Sama dobro poznam ta sistem v Italiji, za najbolj nevarne mafice se to uporablja. Ne vem, če se lahko to izvaja na tak način tudi pri potencialnih teroristih, torej pri osebah, ki še niso zagrešile kaznjivih dejanj. Druga zadeva, preventiva preprečevanje radikalizacije na internetu. Nekaj pomislekov imam s tem v zvezi. Nadzor na internetu je vedno precej kočljiva zadeva. Naj vas spomnim, da je internet virtualni prostor, znotraj katerega delujejo tudi radikalni teroristi, ampak ko berem ta stavek, se spomnim na nekaj, kar je rekel Umberto Eko, pisatelj, Internet je virtualno področje idiotov. Tu gre za dve posplošitvi, ki jih težko sprejmem. Še ena zadeva, ta se nanaša na izobraževanje in na vključevanje. Bistvenega pomena in zelo zanimivo je to, kar pravite glede muslimanske vere, potrebujemo ustrezno usposabljanje tudi imamov, predvsem, ko gre za njihovo delo znotraj zaporov, potem pa še PNR. Moja skupina je proti temu, da bi se PNR vzpostavil. Zaključujem pa še z sodelovanjem ZDA in državami v zalivu, predvsem, ko gre za finančne tokove. Sodelovanje z ZDA je ena stvar, boj proti terorizmu, ki ga vodijo ZDA, ni bil uspešen. Kar pa zadeva zalivske države, sodelovanje z njimi je še posebej težavno in nevarno, glede na to, da so financirale islamsko državo. Mimo grede naj v zvezi z islamsko državo povem tudi to, da so jih na začetku financirali tudi američani. Hvala. Najlepša hvala, Barbara. Mislim, da si vse povedala, kar si želela. In še zadnja poročevalka v senci, Jean Lambert, zelena. Hvala lepa. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za to poročilo. Mislim, da ponuja kar nekaj koristnih elementov tudi točka 8 o kontekstu, znotraj katerega obravnavamo to vprašanje tudi z vidika državljanskih soboščin in pravic, mi všeč. Se pa strinjam s Timotjem, ki pravi, da bi potrebovali opredelitev. Mislimo, da vsi razumemo, o čem govorimo, ko omenjamo radikalizacijo, ampak mi nekateri izhajamo po mnenju nekaterih iz radikalnih političnih stališč, zato bi morali res poskrbeti za ustrezno opredelitev in tudi za jasne povezave. Naj jasno povemo, da tu ne gre zgolj za eno veroizpoved ali eno ideologijo, ko govorimo o radikalizaciji. Če si pogledamo, kaj se dogaja na ukrajinsko-ruski meji, vidimo, da so evropski borci tudi tam vključeni. Na različnih straneh sodelujejo. Če ne bomo jasni glede teh zadev bomo vzbujali sum pri nekaterih skupnostih v Evropi. Glede interneta, želeli bi, da vložite nekaj sprememb tudi glede vladavine prava in krepitve pravne države. Že v preteklosti smo govorili o tem, ko smo omenjali zakonodajo glede nadzora na internetu, Pomembna točka je tudi izobraževanje, se pravi poskrbeti moramo za integracijo, za kritično razmišljanje. Tudi to je zelo pomemben del celotnega dela, ki ga upravljamo na področju preventive. Se strinjam s kolegico iz GUE, ki pravi, da zauzemanje stališča do PNR v tem kontekstu ni nujno povezano s preprečevanjem radikalizacije kadar govorimo o tem, kar je rekla tudi Ana Gomez, torej o tujih borcih, je vse vezano tudi na samo opredelitev, ki je verjetno tudi geografsko pogojena. Ne moremo pa sklepati, da so vsi tuji borci isti. Če nekdo v Kobaneju podpira kurde, verjetno ne gre za isto osebo, kot se bo potem borila na strani ISISA. Nekoliko več bi morali povedati tudi o tem, da potrebujemo drugačen in boljši odziv, ko gre za vračanje teh oseb. Rekli ste tudi, da bi morali poskrbeti za ustrezna znanja na področju jezikov, arabščina, urdoščina. Verjetno bi se morali dotakniti nekoliko tudi te razsežnosti glede vključenosti spolo. Hvala. Hvala lepa. Džin, sedaj pa začenjamo z ostalimi kolegi. Kristin. Hvala, predsednik. Hvala lepa poročevalki za ta predlog poročila. Kar nekaj dejstev omenjate, nekaj priporočil in tudi predlaganih poti za nadaljne ukrepanje na področju preprečevanja omenjate. Mi naj bi državam članicam pomagali pri preprečevanju radikalizacije in novačenja tujih borcev. Rada bi povdarila predvsem nekaj vidikov radikalizacije, ki v tem poročilu niso dovolj dobro predstavljeni in s tem v zvezi bom vložila predloge sprememb. Kot prvo, vzroki za radikalizacijo. Ne gre za to, da bi trdili, da v celoti razumemo ta pojav, vedeti pa moramo, da pojav ni enoten. Tisti, ki so radikalizirani oziroma ki bodo postali radikalizirani, nimajo možnosti uh, v družbi. Vera ni edini razlog za radikalizacijo, je pa eden od razlogov. Nekaj zanimivih zamislih omenjate tudi glede tega, da bi uporabili internet kot platformo za pošiljanje sporočil teroristom. Gre torej za kontradiskurs, ki je namenjen spodbujanju socialne vključenosti, strpnosti, sobivanja in naših vrednot. Skoraj da izključno represivne, odvračilne metode omenjate v tem poročilu, kar pomeni, da posamezniki, ki so bili radikalizirani in se želijo vrniti nazaj v družbo in se integrirati, te možnosti nimajo. Radikalizacija je pojav, proti kateremu se lahko bojimo z izobraževanjem, z integracijo, z usposabljanjem mladih. Ne smemo dopustiti tega, da bi se ljudje posluževali nasilja, ker je to neupravičeno. Hvala lepa, Kristin Žerar. Uh, eh, Hvala lepa, predsednik. Tudi sam bi se pridružil vsem tistim, ki so pohvalili delo, ki ga je upravila gospoda ti. Tako da ne bom veliko dodajal k temu, veliko smo že slišali dobrega o tem delu, samo par pripombi imel. V tem poročilu je gospoda ti nekoliko stroga do komisije. Komisijo poziva, da čim hitreje pripravi ustrezno strategijo za boj proti radikalizaciji, novačenju in tako naprej. Na voljo imamo tudi nedavno poročilo s tem v zvezi strani komisije in to bi morali vključiti v svoj dokument. Nekaj podatkov bi morali povdariti. Vprašanje je, kaj se dogaja z Europolom, ki bo s 1. julijem tudi začel bolje spremljati delovanje po internetu. To bi morali vključiti v poročilo. Potem centralizirane zmogljivosti, nacionalne zmogljivosti tudi na področju interneta. Pravite, da bi vsaka država članica morala spostaviti posebno enoto, ki naj bi spremljala vsebino in priglasila vsako nezakonito vsebino na internetu. Veliko bolje in učinkovito bi bilo, če bi Europol to opravljal. Misija oziroma naloga Europola je, da vzpostavi ustrezne pogoje za to vrstno delo. Tako lahko tudi spremljamo zadeve preko posameznih jezikov. Ne vem, če se bo karkoli dogajalo v Avstriji, Nemčiji, v delu Švice, v Luksemburgu in še kje bo spremljala to nemška enota, naprimer, v Europolu. Potem naj povem še to, da ponudniki internetnih storitev zelo hitro ukrepajo. Veliko hitreje ukrepajo, če se na njih obrne Europol kot pa neka mala država. Potem je tu še nekaj občutljivih točk, pri katerih bomo morali formulacijo še enkrat preveriti. Deveta točka, kazenske sankcije formulacija ni primerna. Kazenska sankcija ne more veljati za nekoga, ki ni ukrepal. Kazenska sankcija velja za tistega, ki je storil nekaj, česar ne bi smel. Tako da na spravnega vidika obstaja nekaj stvari, ki bi jih morali popraviti. Enako velja tudi za točko 21 glede PNR. Več podobnih pripomp imam. Bom pa zaključil z dvema razmislekoma. Kar vsak ne odide v boj, tega se moramo, zave, se moramo zavedati, mislim, da se to premalo omenja v poročilu. Boj proti diskriminaciji in islamofobiji je pomemben v tem boju proti radikalizaciji. Temeljni cilj Evropske unije bi moral biti, da vzpostavi pogoje, kjer bomo ISIS vojaško uničili. Sicer ne vem, kako bomo. Verjetno ljudje ne odhajajo se boriti za isti samo zato, da bi dobili eno bitko. Hvala lepa, Tomas. Pane predsedo, eh, protesti klode. Gospod predsednik, hvala lepa, da nam namenjate toliko časa. Vem, da ste posvetili veliko truda tudi svojemu poročilu. Kar zadeva to konkretno poročilo, ki ga obravnavamo, naj povem, da se čudovito bere. Dolgo časa že spremljamo to tematiko, veseli smo, da v poročilu povdarjate tudi vlogo šole in izobraževalnega sistema. Moramo pa povdariti veliko bolje tudi samo vlogo družin in skupnosti. Niso zgolj šole tiste, ki so pomembne v tem kontekstu tudi izvenšolske dejavnosti, prostočasne dejavnosti so pomembne v tem kontekstu, naprimer borilne veščine. Sam sem več let bil dejaven na področju tega. Namen je bil, da smo se naučili braniti tiste, ki so šipkejši in da živimo tudi etično življenje. Zato bi morali to vsi bolje razumeti. Še zadnja stvar, ki bi jo rad omenil, vesel sem, da gospe dati ni strah in da omenja PNR. Sam menim, da je PNR eden od ključnih elementov v boju proti terorizmu in radikalizaciji. Tako da čestitke, gospa Dati, res ste pogumni. Hvala lepa, Tomas. Birgit Cipel. Thank you very much. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila poročevalki, sočasno pa bi rada tudi vprašala, o čem govorimo. Ko berem to besedilo, me bega. Ali je to poročilo o boju proti terorizmu ali je to poročilo o preprečevanju radikalizacije? Obe temi sta med seboj povezani, vendar ne gre za eno in isto zadevo, to je jasno. Boj proti terorizmu je kontekst, v katerem lahko omenjamo PNR, ne pa boj proti radikalizaciji in novačenju. Preprečevanje radikalizacije je tisto, o čemer bi morali govoriti v tem poročilu. V parlamentu smo že sprejeli resolucijo o boju proti terorizmu. V zaporih se res dogaja radikalizacija, ampak ne bo dovolj, da dobro usposobljene imame pošljemo v zapor in bo vse razrešeno. Enostavno je radikalizirati posameznike v evropskih zaporih in to zaradi tega, ker so naši zapori enostavno prenatrpani, ker osebja ni dovolj v zaporih, poleg tega pa osebje ni dovolj kvalificirano. Nima smisla poslati imama v takšen zapor, če so razmere tako žalostne, da so posamezniki pripravljeni slediti določenim zamislim o obetu, o boljšem življenju, takoj, ko bodo zapustili zapor. Internet. Ali je internet razlog, zakaj se ljudje radikalizirajo? To ne drži vedno, vendar se strinjam s tim o tem krkopom. Internet je zgolj en instrument, ki ponuja vodenje na področju radikalizacije. In preko interneta se lahko seveda dobi tudi slabe nasvete. Internet pa ni tisti, ki bi spodbudil posameznike, da ukrepajo. Lahko sicer spodbuja radikalizacijo, da pa nekdo stori neko radikalno dejanje, mora ta oseba strani druge osebe izvedeti, kako naj se vse skupaj izvrši, kako bo vse skupaj izgledalo in kaj naj pričakuje. Še par besed o karikaturah, tudi ti naj bi, torej, karikature naj bi privedle do radikalizacije in nasilja. To ne drži. Karikature zlorabljajo zato, da zavajajo ljudi. Niso karikature same po sebi krive. Sama sem resnično proti temu, da v evropski uniji, vedno razmišljamo v smislu, ali bo to koristilo tej ali oni ekstremistični skupini. Smo celina, kjer vlada svoboda izražanja. Odgovor na radikalizacijo in terorizem ne more biti, da bomo zmanjšali svoje svoboščine. Svoboščin in pravice je treba držati, jih ohranjati, boriti pa se treba proti radikalizaciji. Bodimo iskreni pomembno je tudi to, kakšne politike vodimo na različnih področjih. Hvala lepa še Marju. Hvala lepa. Sada, sama bi kar nadaljevala tam, kjer je Birgit že začrtala pot, tudi Timot je to omenjal. Očitno je, da internet še povečuje in pomnožuje stvari, ki so že prisotne v družbi. Zato obstaja določena nevarnost, da če bomo na internetu začeli izvajati represijo, se bo podpihovala radikalizacija, podpihoval se bo konflikt na drugi strani, zato moramo biti zelo previdni. Vsak korak, ki ga storimo na internetu, je javni korak in zbuja seveda emocije na obeh stranih če govorimo o tako imenovanih nezakonitih vsebinah. Tudi to je nevarna zadeva. Kot da bi na internetu sedaj želeli izvajati cenzuro, ampak mi si želimo, da bi bila družba svobodna, da bi bili mediji svobodni. Nezakonita vsebina pomeni, da je bila sprejeta sodna odločitev, da je vsebina nezakonita. Ne mora to odločati posameznik, sodišče mora o tem odločati. Kar me privede do dveh zadev. Organi pregona, policija, preiskovalni organi, kdorkoli naj bi preiskoval vse vsebine, kjer se poziva k ubijanju in tako naprej. Po drugi strani pa moramo poskrbeti tudi za socialno spremljanje. To socialno spremljanje pa moramo dodeliti družbi, nevladnim organizacijam in posameznim organom. To je treba ukrepiti, izboljšati. In ta protidiskurs se mora razviti ne samo strani strokovnjakov za propagando, temveč strani posameznikov, ki so vključeni v to vrstne dejavnosti. To je tisto, kar bomo morali podpreti. Vendar se mi zdi, da tega v poročilu ni dovolj. Hvala, Marju. Komisijo smo veliko krat omenili v razpravi. Preden dam besedo komisiji, pa imam še eno konkretno vprašanje. V poročilu omenjate tudi vračanje vseh teh posameznikov. Tudi v moji državi je nekaj teh povratnikov, tudi gospod Depreto omenjal. tisto, kar ponovno radikalizira posameznike, je način, kako jih obravnavajo v pravosodnem sistemu, ko se vrnejo v državo. Gospa Lambert je prej omenila, da se posamezniki radikalizirajo na različne načine. Zanima me, koliko predlogov sprememb želiš v zvezi s tem pomembnim vprašanjem. Kolikšen del poročila bi namenili za reševanje te problematike. No, se zadnje gre tu za nacionalno pristojnost, se pravi pravosodni sistemi, kako se lotiti teh vprašanj. Še komisiji bom dal besedo, potem pa. Ja, torej najprej komisija, potem pa bom prosil, da odgovorite. Mi dajte znak, da želite besedo ali kaj drugega. Se pravi, čujem, ampak niste bili na seznamu. Dobro, komisija, potem Rašida ob koncu, da odgovorite na vprašanja. Oliver, strani komisije, hvala lepa, predsednik, hvala lepa, da smo danes lahko z vami. Ta redna izmenjava mnen lahko resnično pomaga obema institucijama pri sodelovanju in pri boljšemu razumevanju. Hvala lepa tudi poročevalki. To poročilo je zelo pomembno o zelo pomembni tematiki. Poročilo ste podali v pravem času, ne samo po teh napadih v Parizu, Tunisu in drugod. Ministri za notranje zadeve ravno kar razpravljajo tudi o novi varnostni agendi, ki jo je 28. aprila predstavila komisija. Kar nekaj predlogov in pobud je že bilo oblikovanih, tudi ukrepi se že izvajajo, če so sedaj nekoliko bolj telegrafski. Strinjamo se s tem, da je radikalizacija kompleksen proces, da to ni monopol niti ene filozofije, političnega sistema ali vere. Poročila Europola so jasna, pet velikih virov, pet velikih motivov je, zakaj prihaja do radikalizacije vera je samo eden od razlogov. Zato moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do stigmatizacije. Vera, po našem mnenju, ni tisti temeljni razlog, zakaj prihaja do radikalizacije. Gre bolj za to, da se vera zlorablja, da se jo napačno tolmači. tem napačnim, zlonamernim tolmačenjem vere skušajo posameznikom tudi dajati določena jamstva in zagotovila trgotovost. Zato moramo biti v svojih odgovorih nekoliko bolj nijansirani. Mehak odgovor je najtežji. The soft is the hardest, kot temu pravimo. Pomembna je integracija, pomembna so dobre prakse, pomembno je, kako se vodijo zapori, pomembno je, kaj počnejo posamezniki na terenu. Ampak dejstvo je, da danes na jutri rezultatov ne bomo uspeli doseči. Potrebujemo več časa. Gre za kompleksen problem, zelo nijansiran problem. Biti moramo hitri in učinkoviti, se strinjamo pa vseeno. Tako da z političnega vidika vidim, da obstajajo določene pomankljivosti. Mi smo predlagali tudi spremembo opredelitve terorizma v okvirnem sklepu. Predvsem smo želeli boljšo opredelitev tujih borcev. Namreč spraševali smo se, kaj je s tistimi posamezniki, ki gredo na urjenje v tujino. 28. aprila smo prejeli nekaj predlogov s tem v zvezi. Decembra je svet tudi potrdil akcijski načrt v 16 točkah kar zadeva evropsko mrežo in uh, izmenjavo dobrih praks. Slišali smo vaše sporočilo glede mreže RAN. Od septembra bomo povečali proračun te mreže. Na začetku delovanja je bilo zgolj 21 posameznikov, ki so delali v okviru te mreže. Sedaj imamo 1500 posameznih organizacij in združenj, ne posameznikov, ampak organizacij, ki delujejo. Tu gre za različna združenja, tudi posamezne organe, od uradnih do nevladnih, zapornih in tako naprej. Smo v fazi, kjer ti posamezniki nudijo podporo, nudijo svetovanje državam članicam. In to funkcijo bomo od septembra naprej še okrepili. Se pravi, praktiki, strokovnjaki bodo nudili podporo politični ravni. Vsi tisti, ki delajo v praksi, bodo pomagali tistim, ki sprejemajo politične odločitve. Na ministerske konference vabimo tako ministre za notranje zadeve kot vse praktike, da se izmenjajo mnenja dvakrat na leto. Pogovarjajo se o tem, kaj deluje, kaj ne deluje, kar bi morali storiti na nacionalni ravni, kaj bi morali storiti na evropski ravni. Vsa ta sporočila smo zelo jasno slišali. Kar zadeva internet, veliki ziv je seveda ta, kako ohraniti svobodo na internetu. Internet je vendarle čudovito orodje. V offline svetu ne bi dopustili, da se dogajajo določene zadeve, naprimer, zakaj dopuščamo, da se časopis ISIS objavlja na internetu, če ga v realnem svetu naprimer, ne bi dopuščali, ne bi dopustili, da se prodaja v kioskih. Zelo jasno se seveda preko interneta lahko pove, kdo so ti akteri, kaj počnejo, vemo, katera vsebina je nezakonita, nekatera vsebina je sicer radikalna, ampak v demokratični družbi je seveda dopustno tudi, da imajo posamezniki ekstremna stališča pomembna je ta siva cona. Torej, kje pride do kršenja pogojev uporabe. In če države članice in Europol opredelijo nezakonito vsebino na internetu, morajo ponudniki storitev to umakniti. Evropa ima na voljo nove programe, tudi programe Erasmus, programi za mlade in tako naprej par milijard evrov je na voljo za te programe, ampak ti programi niso vezani na varnostna vprašanja. To so izobraževalni programi, preventivni programi, programi kritičnega mišljenja in razmišljanja, namenjeni so mladim delavcem, mladim študentom, vsem tistim, ki kritično razmišljajo. V prihodnih mesecih nameravamo predlagati tudi sistem za zamrznitev premoženja, ki je bilo pridobljeno s kaznjivimi terorističnimi dejanji, tudi tisti teroristi, ki se omenjajo v poročilih Združenih narodov, bodo seveda tarče vseh teh ukrepov, tudi njim bomo zamrznili premoženje. Želimo storiti več, hitreje, seveda z vašo podporo. Hvala. Thank you very much and to find Najlepša hvala. In na zadnje dajem besedo poročevalki Rašidi Dati. Eh, hvala, gospod predsednik. Ti predlogi so predvsej bogati, veliko jih je bilo. Gospod predsednik, govorite o primerjalnem pristopu. Torej, ali je usposabljanje kvalitativno, kvantitativno, omenjali ste Združeno kraljestvo. V Združenem kraljestvu se veliko ukvarjate s preventivo, z dobrimi praksami, bogate informacije imate na tem področju, veliko znanja in izkušenj. Tisto, kar je presenetljivo v primerjavi z ostalimi državami, je, da skupnosti zelo dobro sodelujejo z državo, se pravi, vsi sodelujejo na isti ravni. In vse organizacije, združenja, posamezniki lahko sodelujejo z državnimi organi, kar pomeni, da dela, ki ga izvajajo posamezne organizacije, skupnosti, ne razrednotite. Pomembno je, da zagotovimo sodelovanje vseh. Naš cilj je, da bi bili čim bolj učinkoviti v svojem delovanju. Res je, da nas čaka ogromno dela, veliko informacij si bomo morali še izmenjati. Vprašanje pa je, ali bomo znali vse te informacije dobro analizirati. Veliko informacij, malo analiz, zelo malo vseb je usposobljenih za opravljanje to vrstnih analiz. Toliko v odgovor na vaše vprašanje glede primerjalnega pristopa. Ana Gomez, prav imate in se popolnoma strinjam z vami. Težave imamo tudi zaradi opredelitev. Ko sem pripravljala to poročilo, sem prav tako imela s tem težave. Namreč kako predeliti radikalizacijo, tuje borce, tuje borce, ki niso tuji borci. Tudi sam pojem radikalizacije je kompleksen. Nekdo je lahko radikalen, ne da je terorist, lahko je verski fanatik, ne da bi imel pri tem kakršne koli teroristične namene. Se pravi, gre za zelo subtilne zadeve, zelo občutljive zadeve, tako da ne smemo biti niti preveč papeški, niti preveč naivni. Potrebujemo ustrezno opredelitev, zato da bomo uspeli najti tudi dobre rešitve. Strinjam se z vami glede same formulacije. Tudi cilje moramo natančno opredeliti. Ne bomo seveda preganjali vseh radikalnih oseb, ampak tiste osebe, ki so radikalizirane in ki imajo zelo jasen cilj, da storijo kaznivo dejanje oziroma da spodbujajo k storitvi kaznivega dejanja. Zato moramo formulacijo res še enkrat zelo, zelo skrbno preučiti. Strinjam se z vami, da je izobraževanje zelo pomembno. V nekaterih državah dajo temu velik pomen, v drugih nekoliko manj. Ne vem, kateri od kolegov je prej omenjal, ampak veliko je govora o islamofobiji. Ni islam sam po sebi, ki povzroča težave. O tem veliko govorimo o, v Franciji v tem trenutku. Gre za zlorabo islama. Islam ni težava v nobeni državi. Vsak ima pravico do svoje veroizpovedi, vsak ima pravico, da prakticira svojo vero. Ampak težava nastane, ko se vera zlorablja za druge namene in del evropskih državljanov se sedaj čuti stigmatizirane oziroma da so potisneni v neprijeten položaj. Če je danes nekdo inženir na področju jedrske energije, če je nekdo fizik, ki ima priimek tak, da bi nekdo mislil, da je musliman, ta oseba bo danes težko našla delo. Tako da tudi to so resne zadeve, ki jih nekateri ne želijo niti omenjati, kaj šele, da bi se v njih pogovarjali, čeprav gre za povezane zadeve. Glede Saudske Arabije, mislim, da se strinjamo. Saudska Arabija je zmerna država. Res je, da tam ni enakosti med ženskami in moškimi, da tudi demokracija ni vzpostavljena, ampak vseeno. eno. imajo v tej državi drugačne vrednote kot mi. Če nekateri menijo, da je to zmerna država, vse lepo in prav, ampak težava nastane pri načeljih in pri vrednotah. O tujih borcih sem že govorila, prav imate tudi glede iraških organov, tudi sama sem se z njimi pogovarjala in pravijo, da tuji borci so pravzaprav naši državljani, tako da se bo to še izpostavljalo. Družine, komisija ima prav, ko pravi, da bi morali podpirati družine, ki so pogosto povsem nemočne, ko prihaja do radikalizacije otrok v družinah. Zato sem pripravljena sprejeti vse predloge sprememb s tem v zvezi. Gospod Krkhov, pomenili ste že radikalizacijo in opredelitev radikalizacije. Nekdo je lahko radikalen, ne da je sočasno terorist ali zločinec tako da je opredelitev res ključnega pomena. Če ne bomo imeli na voljo ustrezne opredelitve, bomo težko karkoli preprečevali in potem sankcionirali. Tako da nas čaka kar nekaj dela na področju opredelitev. Še glede statističnih podatkov, muslimani so prve žrtve zaradi tovrstnega terorizma in radikalizacije. Oni so največje žrtve vseh teh radikalcev. Preprečevanje odvračanje tudi s pomočjo izobraževanja, se strinjam, izmenjevati se moramo tudi informacije, ne zgolj znotraj te mreže, ampak tudi drugot. Uporabiti moramo instrumente, ki jih imamo že na voljo. Obveščevalne službe bi morale sodelovati bolj, kot sodelujejo danes. Nekatere države bolje sodelujejo, več sodelujejo, ampak kulturno gledano nekatere obveščevalne službe ne želijo sodelovati z obveščevalnimi službami v drugih državah in ne želijo posredovati občutljivih informacij. Zato bomo morali poskrbeti za bolj aktivno sodelovanje tudi med obveščevalnimi službami. Nekateri ste rekli, da se ne strinjate, da je internet za vse kriv. Sama nisem rekla, da je internet kriv za vse, temveč da je internet kraj, kjer prihaja do radikalizacije. Internet omogoča vstopanje v virtualni svet. In to je dejstvo. Veliko mladih je povsem nesocializiranih, odrezanih od realnega sveta, cel dan preždijo pred svojimi zasloni in internetne strani, do katerih dostopajo, jih spodbujajo k radikalizaciji. Zato je internet zagotovo kraj, kjer prihaja do radikalizacije, pa tudi preko hollywoodskih filmov do tega prihaja. Zato se mladi tudi vračajo običajno iz raznih bojev precej razočarani, kajti mislijo, da bo situacija takšna, kot jo opisuje hollywoodski filmi, potem pa so enkrat tam in vidijo, da je realnost posem drugačna. V poročilu veliko govorimo o radikalizaciji, o tem, da potrebujemo globalno strategijo, to je rdeča nit v tem poročilu. Še dobre prakse. Ne vem, kdo je o tem govoril, ampak širiti je treba dobre prakse, generalizirati jih je treba, se z njimi seznaniti, predvsem s tistimi, ki so bile najbolj učinkovite, te potem posplošiti tudi na evropski ravni. Barbara Spinelli je rekla, da kar zadeva represijo, da ima nekaj pomislekov glede tega, da se to omenja v splošnem pristopu. Potem je tu radikalizacija v zaporih, da se preveč osredotočamo na zapore in da s tem tudi tvegamo, da bo prišlo do segregacije znotraj zaporov. Ravno nasprotno drži. Kar nekaj poskusov smo izvedli tudi v zaporih, tako v Italiji kot v Franciji, prihaja do izolacije terorističnih skupin, naprimer v zaporih. Pri vas ste v zaporih izolirali mafice, pri nas naprimer določene korzičane in baske ampak danes je situacija v zaporih drugačna. Tisti, ki so obsojeni zaradi terorizma, so na enem kraju, drugi drugot, ampak pomembno je, da spremljamo, kako se posamezniki obnašajo. Paziti moramo na znake radikalizacije. Ne smemo teh posameznikov izolirati, ne smemo jih popolnoma osamiti, kajti s tem bi zgolj spodbujali njihovo delovanje. Ne gre za segregacijo, ne gre za osamitev. Ne govorimo o tem v poročilu. Ne gre za segregacijo. Obstaja razlika med popolno izolacijo in segregacijo. Govorimo o tem, da moramo poskrbeti za individualizirano spremljanje tistih, ki bi se utegnili radikalizirati. V Franciji smo izvedli poskus temu zvezi v zaporu v Frenu. Ne izolirajo teh posameznikov, ampak tiste, ki se radikalizirajo, bolj spremljajo. Glede usposabljanja imamo, realnost je kakršna je. Nekaj vprašanj ste zastavili s tem v zvezi. Rekli ste, da tu ne gre za imame. Tisti, ki se radikalizirajo, se ne obračajo na imame, zato ker za njih menijo, da so slabi muslimani. Sama menim, da bi morali imame bolje usposobiti, no se zadnji tudi govorijo jezik zapornikov. Vsi ti radikalni posamezniki večinoma ne govorijo arabsko, ker so evropski državljani. Prihaja pa seveda tudi do posameznih inicijacij v ta svet. Potrebujemo ustrezno sposobljene imame, ki bodo znali delovati znotraj tega konteksta. Glede PNR, gospa Spinelli, vi ste povedali svoje mnenje s tem v zvezi, sama nekoliko drugače gledam na vse skupaj kot moja skupina. Sama sem za vzpostavitev PNR-ja, ampak vprašanje je, kako zagotoviti varnost podatkov, kako se bodo uporabljali podatki. To pa je tisto resnično pomembno vprašanje. Tudi sama imam tu določene pomisleke, kako se bodo uporabljali podatki in kako bomo podatke zaščitili. Razprava ni binarna, ne moremo biti zlobni proti dobrim smo zgolj realni. In včasih nam uspe najti celo kompromis. Jean Lambert je govorila o opredelitvi evropskih borcev. Ne gre za posamezno skupnost ali veroizpoved. Prav imate, ko govorite, da prihaja do tujih borcev tudi na ukrajinsko-ruski meji, tam se ne pojavljajo islamski borci. Potrebujemo ustrezno opredelitev ki nam bo omogočila, da ponudimo učinkovite rešitve. Tako da se glede tega popolnoma strinjam. Že v uvodu sem povedala, pa tudi sedaj, ko sem začela odgovarjati na vprašanja, da je opredelitev ključnega pomena. Opredelitev moramo zadeti, sicer bo vse ostalo nesmiselno. Imeli bomo zgolj širše smernice, ki ne prinašajo k ničemor. Boj proti stigmatizaciji se strinjam. To je pomembno tudi v kontekstu islamofobije, to so izjemno pomembna vprašanja. Izobraževanje je del preventive, tudi to je realnost. Kaj se naj zgodi s tistimi, ki se vrnejo? Za njih potrebujemo ustrezne odgovore, ne zgolj pravosodne, zlasti, če gre za tiste, ki niso storili nobenega kaznjivega dejanja. Ampak s te osebe je treba ustrezno obravnavati tudi zaradi travm, ki so jih doživeli. V moji politični skupini, tudi v Franciji, priznavajo, da se naj tem posameznikom onemogoči vrnitev v državo. Takšno je mnenje nekaterih, ampak mislim, da je bolje, da omogočimo, da se vrnejo nazaj. Omenili ste tudi, tudi radikalizacijo, ne bom preveč politična, ampak ne gre seveda zgolj za uh, socialne vzroke pri tem. Seveda ne. Biti moramo uh, realni. Pogosto želijo ljudje izvajati teroristične napade zoper uh, zahodno civilizacijo, kar pa se tiče socialnih vzrokov, sem dejala, da moramo poskrbiti za izobraževanje, integracijo, podpreti moramo družine. S tem se popolnoma strinjam. Ne bomo pa seveda popolnoma izkorenili radikalizacije na ta način. Je pa to nuja. Tudi uh, kazenske sankcije imajo svojo vlogo. Uh, odvračajo namreč od tovrstnih napadov in odločitev in ker odvračajo, eh, je to seveda dobro odločitev. Gospod Depre, strinjam se z vami. Gre za vprašanje načel. Spremenili smo komisijo upam, da ne bo ostalo pri istih načeljih. Bolje je, da načela namreč izvajamo, kot pa, da jih zgolj imamo nekje v zaprašenem predalu. Na to vprašanje Europola. Europol mora imeti možnost posredovati. Ne gre za cenzuro. Če je neka vsebina nezakonita, je pač nezakonita in ne gre za cenzuro. Eh, imeti moramo seveda kvalificirano osebe, ki lahko izbriše oziroma prepreči dostop do nezakonitih vsebin. Še vedno smo v eh, demokratični državi, v državi, kjer vlada vladavina prava in eh, tukaj ne gre za cenzuro. Pri takšni spletni vsebini torej gre za vprašanje zakonitosti oziroma nezakonitosti. Ne gre za Eh, neko moralno odločitev. Nekdo, ki ničesar ne naredi, ne more biti kaznovan, pravite gospod Debre. Če imamo nezakonito vsebino in če to vsebino odpravimo, če jo izbrišemo, eh, v tem primeru je to prava odločitev. O kateri točki ste govorili? Oui, de toute façon, on pourra en reparler. Mi, uh, da, tudi o tem lahko govorimo. Nočem uh, zmotiti te izmen, uh, zanimive izmenjave mnen, pravi predsednik. Se bom končala. O islamofobiji torej. Ja, moral bi vam reči, da niste obvezani odgovoriti na čisto vsa vprašanja. Ah. Ja, moja krivda je bila. Moral bi vam povedati, da niste dolžni vsem odgovoriti. Številni so razmišljali o oblikovanju predlogov spremem do 24. Nekateri so vas eh, hvalili in podajali možnosti oziroma ideje za predloge sprememb. Lepo je sicer, da poskušate odgovoriti vsem, ampak eh, k temu niste obvezdani. Tako da prosim, prejdite na zaključek. No, bom sklenila, kar se tiče komisije. Predstavnik komisije je dejal, da moramo biti uh, eh, njensirani. In mislim, da poročilo ta različna stališča upošteva. Pomembno je, da vključimo tudi Internetni sektor seveda ne sme ostati zgolj pri besedah, potrebna so dejanja in ukrepi. Besede niso dovolj. Vemo, da tudi siva področja pokrivamo z listinami, ki veljajo za področje interneta. Pomembno je, da ukrepamo, kar se tiče izobraževanja in tukaj bom končala, pa takole, glede financiranja terorizma. Gospa Gomeš predlaga sledljivost finančnih sredstev in to, da sledimo finančnim sredstvom, ki se uporabljajo za šole, ustanove in tako naprej. To ni isto, kot če sledimo finančnim sredstvom, ki se uporabljajo za teroristične organizacije neposredno. Zadnje vprašanje, izobraževanje Erasmusa, uh, usposabljena. Tukaj dostopa ni. Uh, Erasmus je omogočen za privilegirane osebe, tistega iz srednjega Eh, razreda, ne pa za vse ostale. Dobro bi bilo, da bi eh, dobili dostop tisti defavorizirani, eh, revnejši prebivalci. In to bi bilo tudi v skladu z načeli, ki jih zagovarjamo tukaj v Evropi. Hvala. Najlepša hvala, gospod Dati. Mislim, da smo imeli zelo zanimivo in obsežno razpravo. Slišali smo veliko pohval, pa tudi pomisleke glede usmeritev v poročilu. Tako da so bili podani tudi pomisleke in poskušali ste se na nje odzvati čim bolj natančno. Tako da predlog za predložitev predlogo sprememb je 25. juni, tako da to bo kar k malu. In prosim kolege, da čim prej predložijo te predloge sprememb, tako da bomo imeli vsebinsko dobro poročilo. Najlepša hvala kolegom za to razpravo. Naj omenim, da moramo biti pravočasni za glasovanje ob 16.20. Za naslednjo točko imamo nekoliko manj časa, ampak glede na to, da gre za mojo resolucijo, bom zadeve sam strnil in bom nekoliko hitrejši. Kot sem eh, dejal, je to točka, ki smo jo največkrat preložili. To je moja točka, ki sem jo podrobno ki so jo podrobno pripravili tudi v moji ekipi. Morda bomo imeli priložnost prisluhniti tudi nekaterim govorcem, vseeno pa bomo upoštevali da je treba glasovati ob 16.20. Tako da naj predstavim to točko. Tu gre za obravnavo nadaljnega ukrepanja na podlagi resolucije o elektronskem množnicem nadzorov državljanov. To smo sprejeli lani po zaslišanju, ki se je nanašalo na se splošni množični nadzor. Takrat so nas zaprosili, da nadaljne spremljamo potek dogodkov po resoluciji in poročamo o tem. Kolegi se verjetno tega spominjajo. Politične skupine so se zato odločile, da bodo pripravile vprašanje za ustni odgovor, ki bo priloženo svetu in komisiji in da na plenarnem zasedanju sprejmemo resolucijo. To je bila torej metoda, za katero smo se odločili. Danes bom torej zelo hitro predstavil osnutka vprašanj in resolucijo, na to pa sledi krajša izmenjava mnen. Morda. Tako da kolegi rad bi čisto na kratko predstavil ključne točke v osnutku predloga resolucije. Naj uvodoma povem, da se kolegi verjetno zavedate, vsaj tisti, ki ste bili tu v zadnjem sklicu parlamenta, da smo imeli tudi zaslišanje in javno posvetovanje, ko je šlo za masovno in množični nadzor. Sledil je sprejem HBS korpusa za digitalno agendo Potekalo je 16 zaslišanj in eh, izmenjave mnenja na visoki ravni tudi med Evropsko unijo, Brazilijo in ZDA. Na to smo pripravili resolucijo, ki naj bi bila usmerjena v prihodnost. To pomeni, da smo želeli zagotoviti, da bomo spremljali mm, mm, predloge iz resolucije, torej da bodo te teme ostale prioritetne teme v evropski agendi sedaj nekoliko strjeno podarjam dogodke. Sedaj je komisija tudi obvezena um, poročati o nadaljevanju. Rok za predložitev um, predlogov sprememb je 29. juni. Takšna je torej časovnica in želimo si, da bi prispeval k temu celoten uh, odbor, tako da bi postopek čim bolj transparenten. Zato smo tudi ubrali tak postopek. Od sprejetja poročila lani je prišlo do nadaljnih eh, razpletov, tudi ko je šlo za razkritja mm, eh, Snowdena, ko je šlo naprimer za sledenje mm, posameznikom, mm, hranbo njihovih videoposnetkov, slik, ko je šlo naprimer za vdiranje v osebne podatke, potem vdiranje v podatke SIM kartic in podobno. Tako v ZDA in v Evropski uniji je prišlo do več takšnih incidentov. V okviru teh razprav imamo na voljo okvirni sporazum in tudi sprejet zakon o domovinski varnosti v ZDA. Poročilo se nanaša na osem ukrepov iz Evropskega HBS korpusa, tako da bom nakratko povzel ta načela. Najprej varni pristan. Tu pozivamo k vzpostavitvi varnega pristana in komisija nam mora v pisni obliki predstaviti vsebino um, kakršnih koli dogovorov oziroma priporočil, ki naj bi jih poslali ZDA. Komisija nam je sicer obljubila želani, da bodo poletja poločala o tem, vendar tega še niso storili. Čakamo tudi na odložitev sodišča. Poleg tega se kolegi verjetno zavedate, da je svet sprejel splošni pristop glede uredbe na tem področju, tako da bi tu izpostavil dve točke. Najprej, parlament ne bo sprejel zakonodaje, ki bo uvajala niže standarde, kot že veljajo v direktivi iz leta 1995. In drugič, svet bi si moral prizadevati, da sprejme tudi direktivo glede varstva podatkov v okviru kazenskega pregona. In tretjič, glede krovnega sporozuma. Od sprejetja poročila so oblasti v ZDA se zavezale k temu, da bodo vzpostavile mehanizme za pritožbo strani evropskih državljanov. To je bil ključna točka, ki jo je izpostavil parlament. Mm, pozdravljamo načrtovani zakonodajni akt, ki naj bi ga kongres sprejel tekom leta 2015. Potem glede nadzora. Tu smo pozvali nacionalne mm, organe, da preučijo lastne varnostne službe. In kolegi, ki so bili prisotni na dvojnjevni konferenci na to temno, in kolegi, ki so se lahko udeležili tega srečanja v četrtek in petek pred nekaj dnevi, ne povem, da je bila ta konferenca zelo uspešna in Nemči, nemški, italijanski in britanski parlamenti so imeli priložnost za razpravo o najboljših praksah. Seveda sami nismo pristojni za ta vprašanja, lahko pa preučimo dobre prakse iz posameznih držav članic. Mislim, da ta pregled lahko pravimo. Potem glede IKT varnosti. Opažamo, da komisija ne ukrepa na podlagi naših priporočil, ko gre za pozivanje k povečanju varnosti na spletu in varnosti sistemov IKT. Skupaj z Giancarlom Pilerom, generalnim direktorjem za komuniciranje, sodelujemo in tudi GD ITEK je vključen v nadaljne spremljanje našega poročila. Prizadevamo si ukrepiti varnost na spletu, tako da bi ukrepili varnost IKT sistemov. Predvidevamo, da bo takšen nadzor vzpostavljen do konca leta 2015. Tudi pri teh točkah gre za vprašanje sistematičnega spremljanja nadaljnega izvajanja naše resolucije. Potem šestič, okrepitev nadzora. To je tudi ena izmed nalog v okviru mandata, ki smo ga sprejeli. Komisijo smo pozvali, da vzpostavi program za zaščito žvižgačev. Komisija tega ni storila, tako da jih ponovno pozivamo, da komisija do konca leta 2016 najkasneje poda sporočilo na to temo. Poleg tega, ko gre za tehnični napredek strani mm, IKT podjetij, bi, tre, bi bilo treba zagotoviti tudi izmenjavo informacij o lokalizaciji oblakov in izmenjavi informacij. So, nekatere izmed teh podajeti so bila pripravljena tudi sodelovati v razpravah na podlagi kodiranja podatkov. Potem, glede digitalnega habeasa korpusa, vidimo, da še nismo izpolnili vseh priporočil. Na strani držav članic je potekalo veliko razprav o vprašanju o varštva podatkov. Število razprav se je povečalo, vendar konkretni ukrepi niso sledili. Tudi varnostne službe niso okrepile dejavnosti. Njihov odziv pa je potreben, če želimo zagotoviti, da bodo naši kanali za komuniciranje bolj varni. Morali bi omogočiti razpoložljivost posameznih instrumentov, kot je naprimer kodiranje za zagotavljanje varnosti. Sklep um, moje resolucije je torej, da moramo storiti še veliko korakov. V poročilu sem bil namenoma zelo provokativen. V resoluciji izpostavljam, katere so še obstoječe vrzeli, tako da bi rad predal besedo tistim članom odbora, ki se natančno ukvarjajo s tem vprašanjem in rad bi jih povprašan, po njihovem mnenju, predvsem člani odbora za spremljanje. Tako da začnimo z Akselom Vosom. Prosim. Dank, Najlepša hvala, predsednik. K resoluciji bi rad podal svoje mnenje, se bom pa iz časovnih razlogov osredotočil samo na šest točk. Najprej četrti odstavek, ki ga navajate. Mislim, da ste se tu nekoliko prenaglili. Včeraj je namreč svet dosegal dogovor, ko gre za varstvo podatkov. Tako da menim, da ste nekoliko preuranjeno podali to besedilo. Sedaj pa šesti odstavek. Po enem letu smo ugotovili, da ta rigiden okvir poročila ni najboljši, Prvotno je sicer eh, bilo predvideno, da bi postopki tekli usporedno, sedaj pa vidimo, da to ni nujno, tako da bi tu morali biti nekoliko bolj fleksibilni. Glede odstavko 9 do 13, ko gre za varni pristan, pa imamo občutek, da tudi tu ne bi smeli preprosto ponavljati tistega, kar smo izpostavljali prejšnje leto. Morali bi se prilagoditi situaciji in reči, da zaenkrat bomo podprli pogajanja komisije, na to bomo ocenili rezultate njenih posvetovanj. Ali tudi o alternativah, kako bi lahko varni pristan tudi drugače omogočili, naprimer prek tržnega načela. Šele na to lahko preidemo naprej. Če vsi ti pogoji ne bodo izpolnjeni, pa lahko še vedno zahtevamo odpravo. Potem glede 17. odstavka. Tu sta mnenja, da je nacionalna varnost v pristojnosti držav članic. Tako da tega besedila ne bi smeli vključiti v resolucijo, ker to tudi ni naše pristojnosti. Potem 20. odstavek, ko gre za program za financiranje terorističnih dejavnosti tudi lani nismo imeli informacije o tem, ali se ali sploh prihaja do to vrstnih eh, primerov, tako da ne vem, zakaj se to še enkrat omenja. Potem odstavek 24. Tudi tu imamo občutek, da nismo pooblaščeni, da bi na evropski ravni zahtevali kaj takšnega. In 30. odstavek. Tu bi vas rad opozoril, da je šlo za časovni okvir enega leta se pa vedno znova lahko priglasimo k besedi takrat, ko je pač to potrebno, ne pa po nekih vnaprej predvidenih rokih. Najlepša hvala, da ste bili tako kratki pri tako številnih točkah. Vem, da ste želeli povedati še veliko več. Tako da v tem duhu bom z Evo Žuli, Barbaro Spinelli in gospodom Kirkopom, gospodom Koeljem, gospod Ernst, in z gospod Virgis Cipel zaključil seznam govorcev, če se kolegi strinjajo. Vsak ima na voljo nekaj minut. Ob 16.20 eh, pa moramo začeti z glasovanjem, če se kolegi strinjajo. Eva, prosim. Merci, monsieur le président. Et d'abord, un grand merci. Najlepša hvala, gospod predsednik. In eh, še enkrat najlepša hvala za poročilo, ki je izjemno kakovostno in mi, skupina Zelenih, ga podpiramo tako kot vi, tudi mi obžalujemo, da sporazuma SWIFT in uh, o varnem pristanu ni, nista bila uh, prekinjena po uh, odkritih o množičnem nadzoru evropskih državljanov. Države članice niso naredile konec množičnemu uh, nadzoru, ki ga izvajajo skupaj z NSM in uh, GCHQ. Dodati moram še, to, da je odkritje tega nadzora večine eh, obveščevalnih služb v Evropski uniji nekaj zelo šokantnega. Ni pa bilo takšnega učinka, kot bi pričakovali v javnosti. Zdi se, da nikomor ni mar za vso to prisluškovanje in nadzor in to je izredno uh, čudno. Naši uh, eh, IKT sistemi niso varni, kot uh, je to pokazal tudi napad na nemški parlament. Komisija meni, da je pomembneje nadaljevati z delom o, eh, pri direktivi o tajnih podatkih, ne pa eh, z delom na direktivi eh, o nadzoru. Številni državljani, več kot 300 tisoč jih je bilo, so pozvali komisijo, da ukrepa. Snowden je še vedno v isti situaciji, nihče mu ni ponudil političnega azila, še vedno je v Moskvi, v Rusiji. In tudi z tega vidika je ta direktiva o tajnosti, ki jo obravnavajo, zelo šokantna. Nobenih odgovorov nismo dobili. Gospod predsednik, prosim vas, da mi date še dve minuti, sem tudi proti zakonodaji, ki je v obravnavi v Franciji. Ta zakonodaja namreč omogoča obveščevalnim službam, da nadzirajo državljane brez vsakršnega nadzora. Zakaj brez nadzora? Zato, ker je sistem nadzora smešen. Nekaj uh, oseb naj bi spremljalo delo tisočih uh, uslužbencev obveščevalnih služb. Well, we have a decision, uh... Ljudje. Glede francoske zakonodaje imamo odločitev, da bomo imeli tudi razpravo o francoskem aktu, tako da bo razprava o tem še potekala. Kolegi, prosim, da ste kratki, ker bomo 20 čez četrto glasovali, na to pa moramo iti v drugo dvorano za skupno zasedanje sede. Tako da čas pritiska na nas. Prosim, bodite disciplinirani. Naslednji je gospod Kirkop. Um, brief, um, Čisto kratek bom. kot smo že slišali, kot je dejal gospod Vos pred menoj, bi tudi sam rad opozoril vse, da v skladu s četrtim členom te pristojnosti ostajajo v rokah držav članic. Evropska unija bi morala spoštovati ozemeljsko neodvisnost in pristojnost držav članic, ko gre za zagotavljanje nacionalne varnosti. To je torej pristojnost posamezne države članice in to poskušamo popolnoma podpreti. Prav tako bi podprl obsežno politiko varstva podatkov in um, odgovornost preiskovalnih služb. Nacionalne preiskave bi morali izvajati nacionalni organi pristojni za takšno spremljanje, ne pa Evropski parlament. In naj pojasnim. Kot veste, sem bil dokaj odkrit vedno, ko je šlo za nasprostovanje gospodu Snowdenu. Gospod Snowden, po mojem mnenju, še vedno obstaja, ostaja kriminalec, ki ga iščemo in ki bi se moral vrniti v ZDA, zato da bi prišel predloko pravice. In verjetno ste bili seznanjeni škodo, ki jo je v preteklih eh, dneh mm, storil gospod Snowden, ko je šlo za mm, organe pregona in za škodo, ki jo je storil v zahodni družbi, potencialno je ogrozil številne državljane. Morda je prišlo tudi do izgube številnih eh, življenj evropskih državljanov in naših oboreženih sil v tujini. Ja, kolegi, lahko se smejite, ampak govorimo o zaščiti naše varnosti in človeških življenjih. Gre torej za poziv k odpravi mednarodnih sporozumov in to je zaskrbljujoče in tega samosebno ne morem sprejeti niti naša politična skupina. Najlepša hvala, naslednja pa je Barbara Spinelli. Prosim. Grazie, predsednik. Hvala, predsednik. Predvsem bi se vam rada zahvalila za to odlično poročilo. kar nekaj nezadovoljstva ste izrazili, se strinjam s tem, pripravljeni ste, kot pravite. Ukrepati tudi zaradi tega, ker komisija ni ustrezno ravnala pri posameznih programih. Vprašanje glede žvižgačev. Nažalost nismo prejeli jasnih odgovorov s tem v zvezi, kar se mi zdi zelo huda napaka. Nekateri pravijo, da je Snowden škodoval osebam, ampak to ne drži. Zato me zanima, če bi bilo možno v to poročilo vključiti tudi zaščito novinarjev. Tudi Novinari, kot veste, morajo ščititi svoje vire. Ne želimo, da bi zaščitili zgolj velika podjetja. S tem v zvezi, kot veste, kroži tudi poziv. S tem v zvezi gre za direktivo o tajnosti zadev. To bi bilo vse. Hvala. Najlepša hvala, Barbara. Sedaj pa Karlo Skojeljo, prosim. Ja, subsidijant, ker je 1. maj Eh, felicital. Najlepša hvala. Najprej bi vam rad čestital za besedilo, ki ste ga predstavili. To je izvrstna osnova za naše nadaljne delo. Besedilo pa lahko seveda še izboljšamo. Vsekakor pa ste v besedilu upozorili na vse tiste točke, kjer je treba najti dodatne odgovore. Moj največji pomislek v navezavi na Množični nadzor pa je, ali se nam bo uspelo odzvati v primeru škandala, ki ga izpostavijo mediji, ali pa potem samo pozabimo na takšne težave. Kar nekaj tovrstnih primerov smo videli. Odbor Libe pa ne bi smel pozabiti na takšne težave, tako da bi vas rad pozval, da moramo biti jasni tudi, ko gre za odnose do tretjih držav. Ne moremo pa tudi sedeti križem rok in dejati, da nekaj ni v naši pristojnosti. Res je sicer, da je spremljanje obveščevalnih služb v nacionalni pristojnosti, v pristojnosti nacionalnih organov. Lahko pa pomoremo mi k temu, da se izmenjujejo dobre izkušnje in dobre, po, dobre prakse. Dober primer tega je naprimer um, javna izmenjava mnen z. Um, službami in odbori, ki so pristojni za področje obveščevalnih služb. Tako smo lahko pregovorili o dobrih odzivih na ravni Evropske unije. Parlamentarni nadzor, naprimer v mojni državi, ni najboljši in tudi pravne revizije ni. Tako da lahko pride do težav oziroma do kršitev temeljnih človekovih pravic. In to pa zagotovo je v našem pristojnosti pristojnosti in temu se lahko izognemo. Ernst, Najlepša hvala, Carlos. Kornelija Ernst, prosim. Dan, Najlepša hvala, Klod. Najprej ugotavljam, da je dobro ponovno preučiti to resolucijo, ker vemo, da smo, se, da smo še vedno v istem očverju in da se nič ni spremenilo ne v odnosu do NSA, ne v odnosu do drugih obveščevalnih služb ponovno vzpostavitev zaupanja je zame zelo težavna naloga, je zelo pomembna naloga. Tako da je dobro, da ste to izpostavili v resoluciji, ampak sama tega zaupanja nimam. Potem naj povem, da se bojim, da bomo pozabili na eno izmed direktiv. Tu pa gre za, pomislek, gre za pomisleke, ki jih že dlje časa izpostavljamo tako da si tu ne predstavljam, da bi zadeve lahko spremenili. Potem safe harbor, varni pristan, mislim, da se situacija ni spremenila. Tako da mislim, da lahko ostanemo pri neizvajanju sporazuma, ki ga tudi zahtevamo. Predvsem glede na to, da svet ni popolnoma spoštoval naših priporočil. Potem demokratični nadzor. To je pravzaprav ključni element pri celotni temi obveščevalnih služb. Ugotavljamo, da mehanizmi niso zadovoljivi, to smo ugotovili iz zaslišanj in to je tudi ugotovitev iz resolucije. In žižgači so tudi znak demokracije. Z njimi se lahko bojujemo, ampak s tem se borimo tudi proti svobodi mnenja in demokraciji. Mislim, da to ni dobro. Ravno nasprotno, več moramo strojiti za to, da žvižgače zaščitimo. Hvala. Thank you very much, Cornelia. Najlepša hvala, Kornelija. In na zadnje še Birgit. Ti si zadnja govorka. Najlepša hvala. Zelo hvaležna bi bila, če bi kolegi prenehali voditi različne razprave v tej dvorani. Ampak to je moja naloga, pravi predsednik. Torej, čisto kratka bom glede vprašanja, o katerem razpravljamo. Popolnoma podpiram poročilo našega poročevalca. Nisem proti temu, da vedno znova omenjamo posamezne elemente, če se dlje časa situacija ne spremeni. V tem primeru je treba vedno znova opozarjati na to, za kar smo zaprosili v prvotnem poročilu o NSA. Drugič, glede nacionalne varnosti imam ne samo občutek, da je to v naši pristojnosti, tudi politično gledano sem prepričana, da je tudi to evropska pristojnost, pristojnost EU. Kaj tako gre za resen čezmejni kriminal, za kibernetski kriminal in terorizem, vse to je povezano z odgovornostmi na evropski ravni, tako da tu obstajajo tudi evropske pristojnosti. Potem vprašanje naj omenjamo nacionalne varnostne službe. Sama nad tem nisem navdušena, ampak eh, ne gre samo za NSA. V izvornem poročilu smo omenili tudi britanske varnostno-obrečevalne službe, omenili smo tudi nemške službe, sedaj gre tudi za vprašanje francoskih služb. Tako da je res treba upraviti še kar nekaj dela. In grede svežnja za varstvo podatkov, pa se upravičujem, je treba ohraniti pristop v okviru svežnja. Drugače ne moremo zagotoviti, da bomo imeli varovalk v uredbi in v direktivi, tako da popolnoma podpiram vašo resolucijo, predsednik. Okay. No, to pa je lepo. Hvala, Birgit. Eva Žoli in Aksel Vos sta oba dejala, da ni ravno prijetno na tako hiter način, po hitrem postopku obravnavati ta osnutek rok je 29. Eh, juni, gre za zelo kompleksno resolucijo, ki zahteva veliko eh, razprav. Je pa res, da smo imeli v preteklosti podobna poročila, zato smo več pozornosti posvetili tistim, kar je bilo seveda eh, pravilno. Poskušal bom odgovoriti na vsa vaša vprašanja, ampak ne v tem trenutku. Vem, da nas čaka predvsej predlogov sprememb do 29. junija čaka nas glasovanje 20 eh, minut čez četrto. Sedaj bomo za eno minuto prekinili uh, to zasedanje. Pogovoriti se moram s sekretarjatom. Vem, da me vsi poslušate. Počakajte to minutko in uh, pripravite svoje glasovalne kartice. Se vidimo k malu. Colleagues, take your seats. Kolegi in kolegice, prosim vas, da se izdete svoje mesta. Začeli bomo z glasovanjem. Kolegi in kolegice, pripravite se, prosim. prosim. Glasovali bomo o prilogu sprejem proračuna številka 5 2015 odzivanje na migracijske pritiske. Poročevalec je Peter Niedermiller. Prav sprejembe številka 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Check, compromise. Preverili bomo. Preverjamo kompromis ena. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Dobro pritisnite kartico v eh, režo. Tudi sam sem imel težave. Tanya, do you want to maybe go to another seat? Tanya, boš morda zamenjala sedež? Poskusi drugo napravo. Right, colleagues. Compromise one is adopted. Kompromis ena je sprejet. Predlog spremembe 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet? Zavrnjen, se upravičujem. Preverjamo. Glasujemo, prosim. Glasujemo o predlogu spremembe 4. Se pravi, če mi smo dobro začeli. Predlog sprejembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog sprejembe 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog sprejembe 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Bomo preverili. Glasujemo. Glasujemo torej o predlogu strojembe 5. Konec glasovanja. That is, Zavrnjen. Predlog strojembe 7. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. Predlog strojembe 9. Kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. Bomo preverili. Glasujemo o prilogu sprejembe številka 9. The vote is closed. Konec glasovanja. That's adopted. Sprejet. Amendment 8. Who's for? Prelog sprejembe 8. Kdo je za? Proti? vzdržani, spred. Kompromis dve, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Prosim vas, da dvigujete roke, tako bo lažje. Kompromis dve, preverjamo. Glasujte. and that's carried. Sprejet. Kolegi in kolegice, prosim vas, da dvigujete roke pri glasovanju. Kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 21. Kdo je za? Proti? Prvi del. Predlog spremembe 21. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Drugi del. Kdo je za? Proti? Mislim, da moramo preveriti. Preverili bomo drugi del predloga spremembe 21. Glasujmo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem med 22 v dveh deli. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo drugi del. Prav prvi del. Preverili bomo prvi del predloga sprejembe 22. Glasujemo. Predlog sprejembe 22, prvi del. Glasujemo o prvem delu. The vote is open on Amendment 22, the first part. And the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del predloga sprejme 22. Kdo je za? Proti? vzdržani, zavrnjen. Preostanem je 23, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preostanem je 24, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejem je 25, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejem je 26, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Ne se upravičujem, sprejet. 27, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen, 28, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. In še končno glasovanje o besedilu z izglasovanjem in spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Niedermüller.

E2 za skupno sejo odborov Libe in